gospe Lunačak o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Kosovom. Najprej bo imela besedo gospa Lunačak. Izvolite. Hvala predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kot podpredsednika za tega eh, parlamenta bi želela pričeti, preden se spustim eh, v podrobnosti s tem, da se spomnimo iz eh, gospoda Rugove, ki je umrl pred desetimi leti, leta 2006 Še vedno je simbol neodvisnosti Kosova, nenasilnega boja, velik pesnik in voditeljev kosovskih skalbancev in bi želela, da se mu poklonimo tako ob začetku te razprave. Če govorimo o Kosovem in o stabilizacijsko pridružitvenem sporazumu, eh, ta sporazum je bil izpogajen med oktobrom eh, 2013 in 2014, potem je bil potrjen julija 2014, svet je pristal na podpis oktobra 2015 in potem je bil podpisan tu v Strasburu eh, oktobra, konec oktobra strani eh, gospe Mogherini na eni strani, vi gospod komisar Hannes v imenu komisije na eni strani in strani seveda eh, premijeja Mustafa z Kosova. Zdaj pa. Eh, tudi skupščina, kosovska skupščina je to potrdila eh, novembra 2015, zdaj je na nas, da jutri glasujemo za stabilizacijsko pridušitveni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom in na to bo lahko začel ta sporazum veljati. To je zgodovinski trenutek za Kosovo, kaj ti prvič Eh, Evropska unija in Kosovo bosta imela pogodbene odnose, to je prva, eh, ura, prvi uradni formalni korak eh, za napoti v integracijo v Evropsko unijo in do članstva Evropske unije. To nam je vzelo nekaj časa, ker Kosovo je nova država, ne postala je odvisna samo pred osmimi leti in tudi v svetu je to vzelo nekaj časa. Ampak dovolite, da izrazim misel, da še osem držav članic ni pripravljeno priznali v Kosova in dobro bi bilo, da bi tudi oni pristali na to, to bi bil pomemben korak dalje in zato bi jih spodbudila k temu, da to storijo in da priznajo Kosovo. Nekatere države imajo vrsto ministrov, ki obiskujejo Kosovo z raznimi vladnimi delegacijami in torej nadaljujte po tej pote, priznajte eh, to mlado republiko eh, v eh, naši evropski družini, to bo pomagalo vsem ljudem. Torej, zakaj gre v primeru tega sporazuma? Eh, o čem govori ta sporazum. Tako kot sem povedala, to, je, to so prvi formalni pogodbeni odnosi, ki omogočajo boljši politični dialog, trgovinsko povezovanje, drugo obliko sodelovanja, pokriva številne sektorje, krepitev demokratičnih načel, človekovih pravic, ampak to je tudi okvir za sodelovanje v številnih sektorjih, kot je izobraževanje, energetika, okolje, notranje zadeve in številne druge panoga. In tudi uh, izpostavlja pravice in dožnosti vrednosti in zagotavlja tudi močno spodbudo za izvajanje in institucionalizacijo reform. Kajti Kosovo še vedno potrebuje teh reform in vlada mora napredovati. Ustvarja tudi priložnosti za naložbe, ampak hkrati tudi eh, se zahteva dobro vodenje z eh, uvaljavljanjem evropskih vrednot in približevanjem evropskemu pravu. In poleg tega ustvarja tudi velike priložnosti za krepitev stikov med ljudmi med strokovnjaki, med državljani, med sektori, kot je izobraževanje, okolje, ampak ne nazadnje tudi zato, da se borimo proti trgovanju z ljudmi in zato, da krepimo odnose s sosednjimi državami. Tako prispemo tudi k stabilnosti v regiji. Ampak seveda te izmenjave med ljudmi, med državljani, terjajo, potrebujejo strani Evropske unije in Kosova, da gremo naprej na poti e, liberalizacije. Kosovo je e, vizumske liberalizacije, kaj ti, e, ti ljudje ne morejo protovati brez vizumov. In torej to je pomemben korak naprej, ampak vizumska liberalizacija nas še čaka in upamo, da bo lahko do tega prišlo v naslednjih nekaj mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Lunaček. Naslednji na vrsti je gospod komisar Han v imenu komisije. Seveda izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Dovolite, da se vam najprej zahvalim za podporo, za stalen razvoj odnosov med Evropsko unijo in Kosovom. Naj se tudi zahvalim eh, odboru eh, INTA in poročevalki Lunaček za podporo. Jutrišnje glasovanje o stabilizacijsko pridružitvenem sporazumu, ki smo ga izpogajali s Kosovom, je eh, dokazilo tega napredovanja Torej, ta sporazum je mejnik v odnosih med Evropsko unijo in Kosovom in je ključnega pomena za prihodnost Kosova in za celotni Zahodni Balkan. Sporazum je prvi formalen pogodbeni odnos in povezava med Evropsko unijo in Kosovom in omogoča Kosovu, da se pridruži preostali regiji pri deljenju koristi iz poglobitve eh, politične in gospodarskega sodelovanja, pri deljenju skupnosti skupne evropske perspektive ki uh, dela iz uh, svobode, pravice in enakosti skupni cilj. Sporazum uh, bo uh, omogočil Kosovu, da gre skozi potrebno gospodarsko reformo ob spoštovanju vladavine prava in zato, da bomo bili bolj tudi uh, pričak, pričak, torej napovedljive trgovinske odnose. Sporazum uh, želi ustvariti stalen pravni okvir za približevanje z evropsko zakonodajo in standardi. Tudi tudi spodbuja prosto, prosti pretok kapital, dobrine in storitev in predvideva tudi više stopnje in, e, za sodelovanje in niže cene za državljane Kosova. Mora spodbuditi sodelovanje Kosova na področju energetike in e, prevoza in tudi integracijo v evropski energetski trg in tudi naložbe v kvalitativne infrastrukture. Sporazum tudi naj okrepi regionalno sodelovanje in e, Kosovo se zavezuje pri tem, eh, da bo redno izboljševal svoje odnose s Srbijo. To je bistveno načelo našega sporazuma. Nadaljevanje. Torej, dialoga, eh, spodbujanje dialoga s Srbijo strani Evropske unije je tudi pravna obveznost. Kosovo mora eh, izvrševati eh, sporazume, ki jih je podpisal in hoditi po tej poti. V naslednjih nekaj mesecih smo videli oziroma v zadnjih nekaj mesecih smo tudi ugotovili, da včasih je treba tudi priti do kompromisnih rešitev. Želim tudi podpisati dariti, da sporazum predvideva tudi določene določbe, ki zavezujejo Kosovo do spoštovanja visokih mednarodnih standardov, kar zadeva spoštovanje demokratičnih načel. To je zelo relevantno, predvsem z ozirom na izzive, s katerimi se Kosovo sooča v tem trenutku. Pomeni, da institucije, ki jih je treba vzpostaviti za zagotavljanje demokratičnega vodenja in spoštovanje pravil in zakonodaje, eh, torej te, ti organi morajo spoštovati tudi mednarodne standarde. Se pravi, da moramo eh, iti v smer eh, preglednosti in eh, kar ti nasilje nima nikakršnega mesta v demokratičnem sožitju. Torej, naj tudi spodbudim vse kosovske politike k temu, da se zavezejo za, k svobodnemu demokratičnemu političnemu izmenjavanju mnen, kajti brez nasilja in brez groženim, brez pač tudi izsiljevanja, torej je dovolite dovolite, da se vam še enkrat zahvalim za vašo podporo in komaj čakam na razpravo z vami. Hvala lepa, gospod komisar Han. V imenu odbora INTE je na vrsti gospod Šenženfeld. Vdroženje e, vkladu o stabilizaciji stovršenju med Unijo Evropsko unijo. V imenu mojega odbora naj podprem stabilizacijsko pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom. Kosovo je majhna država v Zahodnem Balkanu, je pa zadnja država med vsemi temi državami v regiji, s katero podpisujemo ta sporazum. Najpomembnejše dejstvo je to, kar je povedal komisar, ravno kar ta sporazum bo imel veliko pozitivnih posledic, bodi se za Evropsko unijo unijo, ampak predvsem za to malo državo, za, to, za ta mali narod ki jo prizadeva revščina, zelo globoka revščina v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Imamo torej možnost, da podpremo Kosovo s tem sporazumom, tudi po drugi strani to je tudi sporazum, ki ima velike prednosti za Evropsko unijo. Dovolj je, da pomislimo na vprašanje migracij, ki je velik izziv za celotno Evropsko unijo. Hvala. Hvala lepa. Naslednji na vrsti eh, so govorci v imenu političnih skupin. Eh, najprej gospod Adat Kuson za ELS. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, ja, to je zgodovinski trenutek, eh, ki se ga veselimo. Eh, gre za podpisovanje tega sporazuma, ki eh, se spreminja v stvarnost in tem damo veliko možnosti gospodarstvu te države. Mm, odpravljamo celo vrsto ovir in s tem se potrjuje, da je prihodnost Kosova v Evropski uniji ne moremo jemati evropske integracije kot nekaj samo po sebi umevnega, ampak eh, tukaj gre tudi za izvajanje reform v tem kontekstu in ugotavljam, da gospa poročevalka izpostavlja pomen eh, boja proti korupciji. To je bistvenega pomena. Korupcija je velika ovira za nadaljni napredek in razvoj v Kosovo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 moramo se osredotočiti na celo vrsto ukrepov, ki so morda lahko tudi nepriljubljeni med voljivci, ampak moramo normalizirati odnose, morajo normalizirati odnose s sosednjimi državami. To je v interesu eh, vseh eh, strani in vseh eh, elementov v vladi. Naj izrazim svojo podporo za ta sporazum, ki je tako pomemben tako za Evropsko unijo kot za Kosovo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti gospod Panceri. Hvala lepa, gospa predsedujoča ta sporazum med Evropsko unijo in Kosovom predstavlja pomemben korak, kajti lahko predstavlja uh, nov uh, mejnik v procesu približevanja Evropske unije. To je sporazum, ki vzpostavlja nove pogodbene odnose, ki omogočajo boljši politični daljog, boljše trgovinsko povezovanje in nove oblike sodelovanja na številnih uh, področjih. Seveda je ta sporazum zelo pomemben, ampak ni uh, dokončen, doko, ne predstavlja dokončno rešitev. Kosovo ima še vedno velike težave in tirje predvsem a, demokratično konsolidacijo kosovskih institucij. To je bistveno vprašanje za to, da zagotovimo varno perspektivo za a, to državo in za celotno balkansko regijo. To potrebujemo predvsem v sedanji fazi, ki jo zaznamujejo ogromne problematike, kot je na primer migracijsko vprašanje. In a, prav zaradi tega Bal Balkan in Kosovo a, sta pravzaprav a, neke, neke vrste razpotje in in križišča, ki, na katerega moramo polagati veliko pozornost, ker lahko postavlja hude probleme tudi za Evropsko unijo. Zato, čeprav v celoti podpiramo stabilizacijsko pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Kosovo, menimo, da je korisno, da pozovemo Evropsko komisijo k temu, da spremlja Kosovo v smeri še bolj ambicioznih ciljev. Absolutno potrebujemo, da se ta država napoti in proti demokratični konsolidaciji in reformam. Hvala džambatski ekipi. Hvala lepa, gospod džambatski za ECR. Kolegi, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, sporazum med Evropsko unijo in Kosovom um, je zelo pomemben. Pozdravljam delo gospe Lunaček. Kosovo doživlja zelo zahtevne okoliščine. Uh, institucije so pod močnim političnim pritiskom. Pravosodni sistem ne deluje tako, kot bi moral. Nimamo ustreznih struktur za boj proti korupciji, niti proti organiziranemu kriminalu. Uh, velik pomen tej državi, ker ta država potrebuje veliko pomoči za vzpostavljanje države in ker morajo imeti možnost tudi za nove oblike trgovanja обосновани бива да затваряме очите и омаловажаваме нарушенията на правата на. Зато да се изогнемо усам интеретичним конфликтом, морамо досечи медсебојно споштовање меѓу всеми етничними компонентами, не само в, на Косово, ампак туди в других држава кандидатка, кој се дограја, на пример, в Србији, в Македонији, тоа усе маншине ки живио зоне своих меја. Hvala lepa. Gospa eh, predsedujoča, eh, gospod Radoš. Hvala lepa. Mi v imenu skupine Aldi lahko povemo, da podpiramo eh, podpis tega sporazuma in prav tako prečakujemo, da bo k malu prišlo do okvirnega sporazuma glede slovanja Kosovo v programih EU. Kosovo je država, kjer je veliko notranjih nestabilnosti v nestabilni regiji. Dve države v jugovzhodni Evropi, Srbija in Črnagora, nista priznali Kosova. Obstajajo številna odprta vprašanja. Ja, torej, Eh, želijo si sprememb meja, do katerih lahko pridele s konflikti, zato je zelo pomembno, da se sedaj ta sporazum zelo ambiciozno izvaja. To ni le gospodarski sporazum, to je tudi sporazum, ki vključuje izgradnje demokratskih institucij, celotne družbe, krepitve pravosodja. Zato je zelo pomembno, da te komponente zelo ambiciozno izkoristimo, to je v interesu EU, pa tudi državljanov Kosova, kajti le tako bo Kosovo takšno, da bo lahko kmalo vložilo mm, prošnjo za članstvo v EU, tako bodo po tej evropski poti lahko dobili stabilno državo v regiji, ki bi moral biti stabilen. To je prostor, ki je znotraj EU in je torej tudi v interesu EU in ne le Kosova in drugih držav, da je ta proces eh, čim bolj kakovosten in tudi čim hitrejši. Hvala lepa. Naj vas opozorim, da. Na žalost ne bomo imeli možnosti omogočiti postopka z modrim kartonom, ker eh, že zelo zamujamo in zato se bomo držali eh, seznama govorcev. Naslednji na vrsti je gospod Kauzo. Ja, Hvala. Mi nismo eh, spremenili našega stališča glede Kosova. To je država, ki je nekako spostavljena poleg mednarodnega prava. Kosovo ne pripada OZN in več kot pol članic OZN ne priznava Kosova, tudi moja država ga ne priznava. Imamo eh, konvencijo 1224, ki govori o nadzoru eh, institucij v Kosovo, preden bo spostavljen eh, sistem in Kosovo še ni našlo neke rešitve, imamo le status quo. Ehm, v, na Kosovem je druga največja ameriška eh, baza na svetu in to omogoča tudi nadzor nad uh, naftovodi in drugimi energetskimi infrastrukturami, ki prihajajo z bližnje vzhode in Rusije. Hvala lepa. Zdaj je na vrsti gospod Zarjanopolosa imperialistične kontradikcije zaradi geostatri strateških položajev, v bližini območij, kjer prihaja do vojna, vprašanje investicij, koridorjev in eh, tudi pritiski NATO in eh, tudi eh, interesi ruske buržuazije, vojaška intervencija, s tem smo ustvarili neke vrste protektorat in to povečuje tudi razkorak med ljudim v službi NATO in lokalne buržuazije. Ta sporazum priznava država, ta protektorat, to je Kosovo, grška vlada ima ogromne odgovornosti, kaj ti to pomeni večji redentizma, zahteva se več ozemlja, poskuša se spreminjati meje eh, s tem, da se poskusi združevati Kosovo z Albanijo. In to bo privedlo do večjih eh, razkoraka med Grčijo in bivšo Jugoslovansko republiko. In določen eh, lobi v Evropskem parlamentu govori o Makedoniji, mi moramo prenehati s kapitalizmom, ki ustvarja pregrade in begunce zdaj pa besedo ima gospod kollega franciszek sonik stališče skupine alde smo uh, pri uh, govornikih, uh, s tem smo zaključili prvi krog, zdaj pa bodo posamezni govorci. Gospod Kukan, uh, hvala lepa. Želel bi uh, se zahvaliti kosovski vladi, ki je dorekla ta sporazum. To je mejnik v naših odnosih s Kosovom. Vzpostavitev uh, pogodbenih odbos, odnosov bo odprla nove priložnosti na poti k večji integraciji med Evropsko unijo in Kosovo. Borisovom. Sporazum zagotavlja spodbudo za izvajanje reform na Kosovo. Ta je ena izmed najrevnejših držav v regiji. Kosovo mora izkoristiti to, ta sporazum kot priložnost za gospodarsko in socialno rast, ampak tudi kot priložnost za bistvene politične in institucionalne reforme. Evropska unija deli odgovornost, nosi odgovornost za razvoj v tej regiji. Moramo okrepiti torej naše odgovornosti odnos z temi državami in državljani. Stabilizacijsko pridružitveni sporazum s Kosovom je korak v to smer eh, in eh, pri naslednjem koraku bomo morali pa priti do vizumske liberalizacije za kosovske državljane. To bistvenega pomena za to, da poslovna skupnost Kosova je imela koristi od stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma. S tem sporazumom smo torej stopili naprej pomemben korak, odpravili določene ovire v naših odnosih s Kosovom. Kosovom, moramo biti pripravljeni na naslednji korak, tako da odpravimo tudi pregrave, pregrade, ki obstajajo še med nami in kosovskimi državljani. Hvala. Hvala lepa. Zdaj je na vrsti gospod Picula za minuto in pol. Hvala. Pozdravljam podpis sporazuma o pridružitvi in stabilizaciji po letu tu pogajanj. Kot vodja delegacije za odnose s Kosovom, verjamem, da bo Evropski parlament jutri potrdil podpis tega sporazuma. To je priznanje predanosti Kosovu, ki naj postane članica in ki naj ima evropsko eh, prihodnost. To je prav tako uh, pomemben del procesa vzpostavitve pogodbenih odnosov z državami Zahodnega Balkana. Ta sporazum je pomemben korak za priložnosti za investicije, rast in finančni razvoj. No, vse to pa je odvisno od sodelovanja vseh političnih deležnikov, kar se zaenkrat še ne dogaja. Priča smo obstrukciji strani opozicije v parlamentu in vidimo tudi nasilje. Treba se boriti proti terorizmu in radikalizaciji, treba zmanjšati eh, število ilegalnih migrantov in iskalcev azila v EU. Poleg tega pa tudi treba zmanjšati brezposelnosti, če se želi doseči vse to, kar sem navedel. Upam, da bo sporozum o stabilizaciji in pridruževanju spodbuda institucionalnim in zakonodajnim reformam, ki jih Kosovo potrebuje. Bilo bi dobro, če bi ta najmlajša evropska država pri tem dobila nedeljeno evropsko podporo. Hvala lepa. Gospa Tomašič, eno minuto. Hvala lepa. Prizadevanja kosovskih oblasti za to, da bi podprli ta, podpisali ta sporazum je najboljše jamstvo za evropsko prihodnost Kosova. Gre za mlado demokracijo, ki ima pred sabo še veliko izziv in, in zahtevnih nalog, zato je zelo pomembno, da se organi res prizadevajo za eh, pot proti evroatlantskim integracijam. Evropska unija mora tudi pokazati optimalno skupno vizijo glede našega skupnega evropskega dvorišča. Tu imam predvsem v mislih mednarodno priznanje. Koliko smo res iskreni, ko govorimo o njih ruski perspektivi, če nekateri med nami še vedno ne priznavajo sam obstoj te države. Sporazum o stabilizaciji in pridržanju ni ne prvi, ne zadnji korak na ruski poti Kosova ključni korak bi bil priznanje z vseh strani vseh držav članic. Zato pozivam, da naj vse tiste države članice, ki Kosova še niso priznali, da ga priznajo. Köszönöm, képviselő asszony, hozzászólását. Hála lépa, kollégica. Zdaj pa gospod Sina Dinos, kot nepovezani poslanec, za eno minuto letu 1999, takrat je Varnostni svet Združenih narodov um, odločil, da vzpostavi prehodno uh, vlado v Kosovu in tu. Pravzaprav Kosovo je simbolno srčika srpskega naroda, uh, vse od kosovske bitke med Hrvati in uh, srpskimi bošnjaki, kar je pomenilo torej od takrat nekateri politiki, ki ne poznajo zgodovine, so uh, se odločili, da vzpostavijo ta uh, sporazuma. Titovo, Titovo vlada je ustvarila neke čudne eh, elemente in entitete in eh, prišlo je do nasilnega spreminjanja meja, zato da bi služili interesom Albancev in eh, to si tudi želite, da bi se zgodilo na Severnem Cipru. Hvala lepa. Zdaj pa zadnji na vrsti je gospod Fronzulica. Vse te države iz, iz Zahodnega Balkana bodo morali, se bodo morali pridružiti Evropski uniji prej ali slej. To je venturisu Evrope in teh držav. Želim čestitati gospe Mozarini za zgodovinski sporazum, ki ga je dosegla lansko leto med Srbijo in Kosovom. Uh, za popolno normalizacijo odnosov med Beogradom in Priština. Kljub temu Beograd ni priznal neodvisnosti Kosova. In gospod in gospodje, imamo še vedno pet eh, držav Evropske unije, ki niso priznale neodvisnosti Kosova. In torej ta mehanizem, ki eh, ga zdaj ustvarjamo, je nekaj, veste, sui generis mehanizem za to, da približamo Kosovo Evropski uniji verjetno Evropska komisija in države članice morajo najti nek način za to, da bo ta, to zemlje začelo pogajanja z Evropsko unijo za pristop, ne da bi ga hkrati priznale čisto vse države članice. Vsekakor, gospe in gospodje, vlada v Prištini predsedujočega prekinja. Kolegice in kolegi, s tem smo uh, prišli že do postopka proste razprave. Najprej bo imel besedo gospod Kelly. Prisluhnil sem razpravi, zelo zreli razpravi. Večina se jih je izrazila za, nekateri pa so podali določene kritike. Uh, ker sem predstavnik ELS-a, e zelo a, podpiram sporazum med Evropsko unijo in Kosovom, zato da bodo ljudje imeli višji standard življenja in več zaupanja v a, možnosti v prihodnje, zato da ustvarjamo več priložnosti za trgovino, več delovnih mest, boljše pogoje za ljudi. A, Torej, ja, prej ali slej bo Kosovo morda lahko tudi postala polnopravna članica Evropske unije. Z druge strani, eh, z druge perspektive, Irska je tudi majhna država, pridružišmo leta 1973 in od takrat smo eh, se zelo okoristili od članstva v Evropski uniji. Eh, čeprav si prej tega nismo mogli niti predstavljali in mislim, da isto bo lahko veljalo tudi za Kosovo in za druge države v regiji, kajti imamo veliko ponuditi za to, da ustvarimo stabilnost za nje in za sosedstvo, hkrati pa bomo lahko spodobili tudi notranje reforme. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu Sonju. Hvala lepa za to priložnost, gospa predsedujoča. Sporazum o stabilizaciji in podrževanju je ključno in zelo učinkovito orodju naši sosedski politiki. Stabilnost in demokratični razvoj te regije je zelo pomemben. Zato je dobro, da damo to možnost tudi Kosovo in tudi to, da damo možnost brez vizumskega režima Kosovo. Žal, pa obstajajo vere za to. To pa zato, ker pet držav članic EU ne priznava Kosova kot neodvisno državo. To je dobra priložnost za te države, da prilagodijo svoje stališča, ki ga je že povozil čas. Dialog med Prištino in Biogradom je tudi zelo pomemben. Hvala lepa. Ähm, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Dank u wel, eh, voorzitter, en dank u ook aan de commissaris het verslag van vandaag mevrouw lunacek gaat over een. Hvala lepa. In hvala tudi gospe plačevalki. Pridružitvenost civilizacijski sporazum je zelo pomemben dokument, s katerim se lahko tke tesnejši odnos z Evropsko unijo in si zasluži našo popolno podporo. Hmalo bomo tudi glasovali o poročilu o napredku za leto 2015 če bo vse dobro, če bomo ugotovili napredek, potem moramo res podpreti Kosovo, da postane svobodna neodvisna družba. Ja, Hvala lepa, sledi kolega Šolc. Hvala za besedo. Eh, tudi sam bi se zahvalil poročevalki gospe Lunaček za izvrstno upravljeno delo in za vse trud, ki ga je vložila v vsebino tega eh, poročila. Mislim, da je pridružitveni sporazum eh, ključnega pomena in pomeni pravzaprav okno v svet za kosovo ki je v zadnjih eh, letih desetletjih živelo eno težkih obdobij. Eh, ta sporazum eh, pravzaprav pomeni odprta vrata za prost pretok dobrin ljudi blaga tudi uveljavitve končno tako imenovanega vizumskega režima in eh, ta sporazum seveda omogoča tudi eh, velik prostor na področju razvoja energetike infrastrukture in pa seveda odpira možnosti za reševanje tudi okoljskih izzivov ki na kosovu niso zanemarljivi. predvsem pa moramo paziti kosovo eh, tudi igra pomembno vlogo pri zagotovitvi stabilnosti v regiji in to je tudi potem odgovornost evropske unije koncu eh, tega postopka pa dobi besedo gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobena skrivnost ni, da večina naših državljanov meni, da je glavna grožnja za Evropo militantni islam. In če želimo to, eh, eh, ta zaskrbljenost resno vzeti, potem pot do evropske unije za kosovo ne bi smela biti resnična opcija pa se ravno te poti držimo. v današnjem časopisu blik se zastavlja vprašanje ali bo kosovo prva islamska država evropske unije in v tem članku pišejo da saudska arabija eh, financira največ mušej ki se tam gradijo. saudska arabija je država kjer uh, so v zadnjem, koncu zadnjega leta veliko močili, mučili in seveda vemo, kaj se je dogajalo. Za Saudsko kraljestvo bi bilo, bil Kosovo popoln eh, trojanski kon na poti v Evropi in ni treba biti jasnoviden, da prepoznamo to grožnjo. E, popolno članstvo Kosova za mene bi bilo nerealistično in resnično e, nevarno. Hvala lepa, kolega Obermajer. S tem smo zaključili postopek pra, proste razprave. Pred besedo pa dajem komisarju Hanu. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanice in poslanke poslanci. Stabilizacijsko predržitveni sporazum med EU in Kosovo je pomemben prispevek za stabilizacijo Zahodnega Balkana. To omogoča Kosovo, da deli iste vizije in isto prihodnost kot druge države v regiji. Torej, to, je, da, to daje jasno evropsko perspektivo in to, da obstaja možnost obstoja v evropski družini, kar vključuje tudi uh, uh, evropske vrednote, kar vključuje tudi delitev države od religije. No, naslednji izziv pa je seveda izvajanje. Sporazum bo začel šele čez nekaj časa pokazati svoje rezultate in mora se ga izvajati kot je določen. Sveda to ni čarobna palčka za vse težave, vendar pa bo gotovo ta sporazum spodbudil občutek pripadnosti eh, in to bo omogočilo okvir podpore Kosovo pri prizadevanju za doseganje želja njegovih državljanov po miru in blagostanju. Ob tej razpravi bi pozval vlado in opozicijo na Kosovo, da se da sedeta za mizo in se pogovoriti o težavah. Politična kriza na Kosovu traja že predolgo in tega si Kosovo ne more privoščiti. Kosovski politiki to dolgujejo svojim državljanom, potrebujejo uh, rešitve. To si prebivalci Kosova zaslužijo in še naprej moramo spodbujati Kosovo, da se približuje Evropi. Hvala še enkrat gospod komisar hahn ob zaključku razprave pa dobi znova besedo gospa lunacek za dve minuti hvala gospod predsedujoči zdaj pa bom prestopila in preklopila na angleščino gospod komisar predsednik dragi kolegi hvala vsem kolegom tudi tistim ki prihajate iz držav ki niso priznale Kosova za vašo podporo stabilizacijsko pridružitveno sporozumu. To je zelo pomemben korak, kot sem že prej povedala, bi pa rada povedala enemu od tistih, ki ne priznavajo Kosova, ki prihaja iz Guje. Naj povem, da več kot pol držav članic OZN, 111 je že priznalo uh, Kosovo. Torej, čas je, da bi tudi ostale priznali Kosovo. No, slišali smo že številne argumente in bi rada bi povedala dve stvari. Navezala bi se na Ibrahima Rugovo, ki sem ga danes že omenjala, kajti on je eh, pomemben simbol neagresivnega boja. In opozicijske stranke v kosovskem parlamentu bi pozvala naj sledijo uh, zgledu Ibrahima Rugove in naj delajo v parlamentu, katerega so bili uh, izvoljeni, kaj ti nasilje ne sodi v parlament te najmlajše države na evropskem kontinentu. Za konec naj povem nekaj posebno drugega, kar pa je zelo pozitivnega za Kosovo. V četrtek je kosovski kratki film prvi, ki bi kadarkoli eh, eh, narejen na Kosovo, je bil uh, nominiran uh, za. Uh, um, za kratki um, dokumentarni film, imenuje se Šok in res bi si želela, da bi ta film dobil um, Oskarja za kratek film. Mislim, da bi to bil res velik dosežek za to mlado državo. Hvala. Hvala, kolegica Lunaček. S tem smo razpravo zaključili. Glasovanje pa bo jutri.